Gospod Pirker. Glasoval sem za to poročilo, ker je v interesu varnosti otrok in je tukaj zahteval reformo na tem področju re... in je tudi uvedel nove ukrepe pri varnosti potnih listov. Gre za paket, ki pomeni korak naprej v boju proti trgovini za droge in večjo varnost za otroke. Hvala. Hvala lepa, gospod Rojtova. Predsedu považuji za potrebné, abychom zvyšovali bezpečnostní prvky v cestovní doklad. Hvala lepa, predsedujoči. Varnost potnih listin je treba izboljšati z uvedbo biometričnih podatkov. To je dobra oblika varnosti za evropejce, to je naša prioriteta. Moramo pa pogledati tudi na uh, drugo plat in sicer varovanje zasebnosti. Zato si bom vsekakor prizadevala za to, da mm, sprememo zakonodajo na nacionalni ravni brez birokratskih ovir ali eh, kar bi omogočalo zlorabo podatkov o strani Europola ali eh, tretjih oseb. Europol in Frontex morata biti bolj vključena v zagotavljanje policijskega sodelovanja med eh, državami članicami, kateri na ta način bomo dosegli ta željeni učinek večje varnosti v Evropi. Pozdravljam dejstvo, da se bodo potni listi zdaj izdajali tudi za 12 let eh, stare otroke in da bomo na ta način eh, storili tudi korak v boju proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu. Zato sem tudi glasovala za ta na prvi pogled kontroverzen predlog. Gospod Van Heke. Dank u voorzitter. Uh, ik heb het verslag Coelho over de biometrische gegevens. Hvala predsedujoči. podprl sem poročilo Koeljo, ki zadeva vprašanje varnosti in biometrije, kajti zdi se mi, da je to pravi korak v pravo smer v boju proti ponarejanju potnih listin in pri zlorabi potnih listin. Mislim, da je potrebno sprejeti eh, ukrepe, ki so vsekakor nujni potrebni v šengenskih državah, da na ta način zagotovimo možnost odpiranja meja in da so osebe ustrezno zaščitene. Jasno pa je, da naše zunanje meje zaenkrat še niso dovolj varne, ampak eh, rešitve na ravni potnih listin niso vedno najboljše, kajti vsako leto imamo na 100 tisoče oseb, ki vstopajo v Evropsko unijo, imamo eh, zakonite priseljence, nezakonite priseljence in polzakonite priseljence. Moja država, Belgija, je sprejela več deset tisoč. zakonitih priseljencev in eh, tudi veliko število protizakonitih priseljencev, tako da to vprašanje vsekakor zaenkrat še ni rešeno. Besedo pa ima gospod Stojanov. Hvala, gospodin predsedatelju. Glasoval... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasoval sem proti poročilu Koeljo in sicer iz eh, dveh razlogov. Kot prvo, me skrbi vprašanje državljanskih pravic. Biometrični podatki bodo spodkopali varnost in svobodo naših državljanov. To je nekaj, kar je v nasprotju z temeljno človekovo pravico, pravico do prostega gibanja. Poleg uvedbe novih osebnih dokumentov v naši državi, to bo že drugič v zadnjem desetletju, bom eh, zdaj že tretjič prejel nove osebne dokumente v zadnjih desetih letih. To se vam morda zdi čudno, ampak denar, ki je potreben za to, da se pridobijo novi dokumenti, je res prevelik strošek za upokojence predvsem, ki imajo pokojnine kakih 50 evrov in zato sem glasoval proti temu poročilu, mislim, da je to poročilo škodljivo. Non è in aula, e allora... Naslednjega govornika ni v dvorani, besede ima gospod Mitchell. Hvala, predsedajoči. Rad bi samo povedal za zapisnik, da sem glasoval proti poročilu Kapato, kajti pred nami je boljše poročilo, ki bo tudi obravnavalo to problematiko. Rad bi povedal tudi to, da parlament mora storiti nekaj v zvezi z našimi evidencami. Imamo poslance, ki so tukaj že 4 leta in pol, vse čas so prejemali plačo, v skupnih 4 eh, letih in pol pa so govorili manj kot eh, gospod Brok v zadnjih 6 mesecih. Skratka, imamo ljudi, ki ne sodelujejo v delu parlamenta, v delu odborov ali v plenumu. Nekateri so člani malih skupin, eh, tukaj pridejo, kaj povedo in potem gredo na Eh, letališče, doma v državah članicah pa vse čas govori o tem, kako slaba je demokracija v Evropski uniji. Ja, demokracija je slaba v Evropski uniji, če poslanci našega parlamenta, ki jih sploh ni tukaj, dobivajo plačo in še naprej nadaljujejo na ta način za zlorabo demokracije. To sem želel povedati za zapisnik, gospod predsedujoči. E, mislim, da e, se reformiramo, dajemo na voljo dokumente, zagotavljamo večjo stopnjo transparentnosti in zato mislim, da moramo storiti tudi to, kateri poslanci sodelujejo pri delu parlamenta, kateri pa ne. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mitchell. E, govorili ste o poročilu Kapato, mi pa smo zaenkrat še pri poročilu Koeljo. E, eh, tako da vam pri poročilu Kapato ne bom dal še enkrat besede, upam, da boste to razumeli. Tako, zdaj prehajamo na poročilo Lambsdorff. Obrazložitev glasu gospe Rojtove. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropski trg obramnih proizvodov je disfunkcionalen. Svoj trg smo odprli javnim naročilom o posebe spoštovanju člena 273 ustanovne pogodbe. V odboru sem si prizadevali za to, da bi končali z tratenjem javnega denarja na netransparentnih eh, pogodbah o javnih naročilih na področju obrambe. Ogromno je bilo naročil, ki nimajo nobene zveze z varnostjo, kot naprimer eh, gradbeništvo, storitvene dejavnosti in tako naprej, ki nimajo nobene zveze z varnostjo samo in zato mislim, da moramo več energije nameniti koristni obrambi tehnologiji. Hvala lepa, gospod Alistair. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nasprotujem temu poročilu zaradi nevarnosti ki ga ta predstavlja vladam in podjetjem, ki so ogromno investirale v obrambo, v raziskave in razvoj in ki zdaj nimajo več donosa od eh, razvoja in proizvodnje teh eh, proizvodov. Kajti na podlagi te direktive je zdaj potrebno javno razgrniti javna naročila in jih odpriti tudi drugim državam in proizvajalcem iz drugih držav Evropske unije. In tisti, ki so razvijali tehnologijo, nimajo nobenega načina, kako zdaj eh, braniti svojo tehnologijo, svojo intelektualno lastnino in eh, zaposlitve. Menim, da je nevarnost, ki ga predstavlja to poročilo, eh, nekaj, kar zelo skrbi naš sektor raziskav in razvoja na tem področju. Naš namen seveda je krepiti integracijo Evropske unije in pa evropsko varnostno in obramno politiko. To bi bilo bolje na mesto, da eh, tukaj eh, dajemo prioriteto napačnim vidikom. Hvala lepa za besedo, gospod predsedojoči, lepo zdrav vsem. Eh, bom eh, krajši kot običajno, naj samo povem, da sem glasoval za poročilo Lambsdorff kajti gre za korak naprej v smeri zagotavljanja varnosti in skupne obrambe. Sprašujem pa se, kdaj bomo končno imeli resnično evropsko obrambo, resnično evropsko vojsko, resnično možnost, da prihranimo denar in da se kot Evropa branimo. Upam, da bo to nekaj, kar se bo zgodilo čim prej. Hvala lepa. No jaz vam ne morem odgovoriti v tem trenutku na vaše vprašanje, to bo dokaj zapleteno, ampak zdaj prehajamo na druge obrazložitve glasov. Eh, naslednje je poročilo Karl Schlitter, gospa Rojtova še enkrat. Hvala lepa, predsedujoči. Glasovala sem za to poročilo o nevarnih snoveh in pripravkih, še posebej diklorometan, kajti na ta način bo možno točno uporabljati le pod strogimi pogoji. Dvomim, da se bo ta izjema kadarkoli uporabila, kajti obstajajo varne alternativne snovi, ki jih bodo vsekakor raje želeli tako potrošniki kot eh, proizvajalci. Hvala lepa, gospa Senet. Nekatere snovi so tako nevarne, da jih je potrebno popolnoma pre, pre, prepovedati oziroma omejiti njihovo uporabo na podlagi strogih pravil diklorometan je ena teh snovi, ki jih je potrebno spraviti iz trga. Hvala lepa. Prehajamo na poročilo Figueredo. Besedo ima gospa Rojtova. Prinesle nove pracovne podmínky pro pracujúcich odvet. Torej nove delovne pogoje je treba ustvariti na tem sektorju, kajti ribiči imajo pravico, da se jim zakotovi zagotovi ustrezne delovne pogoje, na tem področju je veliko nesegod, tudi smrtnih in treba je opozoriti svet, da je treba storiti vse, da se že pred letom 2012 stori čim več, zato sem glasovala za ta poročilo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo z poročilom Katanja. Hancjan, prosim upoštevajte čas. Gospa Belahorska iniciatívna správa pána catanyho vyvolala značnú výmenu názorov medzi politikmi številnimi problemi. Najgre za energetsko krizo zaradi rusko-ukrajinskega spora ali za svetovno gospodarsko krizo. Tako da ravno zdaj bi morali biti kar se da poenoteni in se bi morali izogibati ukrepom, ki bi lahko imeli negativen vpliv na našo enotnost. Gre za stvari, ki bodo imele vpliv na vse naše državljane, na eh, Poljake, Slovake, Čehe, na vse. In zato mislim, da se ti spori, ki se tukaj pojavljajo, da so to spori, ki kažejo na kratkovidnost nekaterih v tem trenutku. Mislim, da se moramo predvsem osredotočiti na dolgoročne rešitve. Tukaj sem vedno zagovarjala, da je avtonomija v tem skupnem prostoru, v enotnem prostoru nekaj, kar nima eh, nobenega eh, temelja. Spomniti se moramo na izjavo gospoda Šumana, ki pravi, da razmišljajoč evropejec ne more biti srečen, če gre sosedu slabo, kajti vsi smo konec koncev združni. Hvala lepa. Gospod Pirker. Mislim, da gre za poročilo od Katanja. To je pravo paket goljufi. Tukaj ni nobenih zagotovil, kako naj bi. Sploh ni nobenih obrazložil, kako so bile upoštevane človekove pravice v letih 2004-2008, ampak gre samo za neke politične zahteve, nek katalog zahtev. Med drugim eh, zahteva po enakopravnosti med eh, spolovi, legalizacijo eutanazije in pa tudi za ilegalne priseljence in še druge teme. In te zahteve, ki so bile vključene v to poročilo, eh, te zahteve zavračam, strogo zavračam in tudi naša politična skupina jih zavrača in zato smo glasovali proti temu poročilu. Eh, Hlasoval sem za spravu o situaciji v oblasti základy. Hvala lepa, predsedujoči, glasoval sem za poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropske unije v obdobju 2004 do 2008. To svojo podporo pa sem pogojeval s tem, da se ne podpre prvotna dikcija odstavka 49 glede regionalnih autonomij. E, to mislim, da je jasen znak, da smo rekli ne provokatorjem, ki želijo ogroziti status quo na tem področju. Evropski parlament e, s tem ne sprejema igric na področju regionalnih autonomij in e, mislim, da je to zelo pomemben zaključek današnjega plenarnega zasedanja in vsem čestitke o obizidu glasovanja. Pane predsedo, hlasovala sem také proti prijetju. Gospod predsednjujoči, tudi jaz sem glasovala proti temu poročilu o razmerah na področju temeljnih pravic. Vem, da smo zadeve lahko rahlo izboljšali, da so zadeve tudi dobre, boljše za manjšine, ampak nekatere zadeve pa objektivno niso dobre, kajti tukaj imamo prekoračitev pristojnosti, ki je doslej še nikoli nismo imeli. Pravice se prikazuje preveč enostransko politično in subsidijarnost je tukaj okrnjena. Družinska politika in druge etične vprašanja se s tem vplivale na njo. Na njo. Hvala lepa, gospod eh, Busutil. Bort pala dritt, eh, dritt talmidem hađa, lina mana bišmaha, umanistaš na četa. Jaha. Hvala lepa, glasoval sem proti temu poročilu, ker to poročilo omenja tudi eh, splav kot človekovo pravico. In res je škoda, da je v tem poročilu toliko tem, ki vključujejo področja, ki sploh niso v pristojnosti Evropske unije in Evropska unija ne bi smela in eh, nekakor eh, ne more sploh posegati v ta področja, ki so predmet subsidijarnosti. Hvala lepa, gospod Olajoš a katani jelentéssel kapcsolatban támogatólag szavaztam mivel torej, prejšnje šibkosti na področju politike manjšin bile odpravljene. Mislim, da je to zelo pomembno, predvsem kar se tiče mačarske in manjšine izven mačarskih meja. V tem poročilu je izpostavljen pomen zaščite jezikov manjšin, ali pa manjšinskih jezikov in pa ena od temeljnih pravic je, da se lahko govori svoj materni jezik in doslej je bilo tako, da niso mogli vse manjšine uveljavljati te pravice. Opredelitev manjšin je nadaljno vprašanje. V Evropi obstaja okoli 150 manjšin, zato je zelo pomembno, da se to definicijo končno tudi določi. Odstavek 39 o samoupravljanju manjšin, mislim, da je to popolna oblika za ta namen in moramo slediti najboljšim praksam v tem pogledu, ki so že na razpolago. Hvala. Gospod Alister. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, eh, gre za, ko govorimo o tej družbi, teh temeljnih pravic, gre tu za dajanje in prejemanje in eh, zagotavljanje kakovosti, naprimer med tistimi, ki so, torej med heteroseksualnimi in homoseksualnimi pari, pa je spremenjeno, ko zahtevamo enakost eh, kot antitezo. In čeprav pravimo, da pri naravnem partnerstvu, pri isto usmerenih eh, parih, eh, da je to nekaj drugega, ali, naj, ali so tu moje pravice drugačne in eh, tudi pri nestrpnem ozračju, ki je vladalo pri tej razpravi, bi eh, eh, rekel ne. In če me bo to izpostavilo za smeševanju, naj bo tako, še vedno ostajem pri tem, kar menim, da je prav. Gospod Benning. Hvala, gospod predsedujoči redko sem imel pred seboj spisek eh, toliko političnih nesmislov, kot jih najdemo v tem poročilu Katanje in eh, v tem poročilu, ki govori o temeljnih pravicah, je tudi sklicevanje na Lizbonsko pogodbo, ki je eh, bila zavrnjena in ki nima nobene pravne zasnove. In eh, ne gre za temeljne pravice za evropske državljane, celo ne v primeru eurokracije in eh, tu v tem poročilu gre za pravice naprimer naših državljanov, zato da se počutijo varne v svoji državi, da lahko eh, branijo svoj jezik, svojo kulturo, svoje zakone. In mislim, da vse to ni omenjeno in pravzaprav to ni v skladu s tem, kar bi morali povedati na politični ravni. E, tako da se mi zdi, da tu se spet pravzaprav zasmešuje parlament. pravica do svobodnega izražanja da bi jo lahko izvajali eh, je prav gotovo pravica po kateri lahko tudi eh, ocenjujemo stanje temeljnih pravic in eh, lahko pa prihaja tudi do samocenzure v okviru razprav v javnosti. In eh, tu so skupine, ki bi želele eh, pravzaprav usiliti eh, in utišati druge. Kar pa je zlasti nespremljivo, je pozivanje k nadaljevanju vsakršnih izjav, ki pridigajo sovraštvo. Tako da gre za ureditev, kjer se je zgodilo, da je eh, bilo večino flamcev obsojenih eh, zaradi politike eh, priseljevanja. Zato se ne moremo zauzemati za pravico izražene, vendar je omejevati. Ali sprememo to z vsemi posledicami ali pa smo proti temu. Gospod Fatuco. Sui diritti fondamentali torej glede temeljnih pravic. Čeprav sem glasoval proti v obkončnem glasovanju, pa sem glasoval za 81. dopolnilo in eh, prijatelj Katanja, ki me sedaj gleda, pravi, da naj to pomeni, da morajo države članice olajšati dostop mladih ljudi, starejših ljudi, pa tudi eh, tistih z neznožnostmi, jim olajšati dostop do trga, eh, trga eh, delovne sile. Vendar pa je potrebno omeniti tu tudi dostop do pokojnin, glede na to, da se govori tudi o starejših. Torej za vse te tri kategorije gre in vidim, da se s tem strinja, prav gotovo pa se bo s tem strinjal tudi eh, preden bodo. Eh, ali ne vem, če se boste vsi z menoj strinjali, vendar glede na to, da se to prenaša po internetu, v eh, tem govorim zato, da opozorim na lep način na to, da imajo tudi starejši ljudje eh, pravico do pokojnin. V tem poročilu Katanje so mnogi poslanci skušali eh, se poslužiti temeljnih pravic, eh, da bi omejevali pravico do splava. In človeška, človekova pravica Gre za človekovo pravico, od katerih so odvisne druge pravice. In zanimivo je videti, da to poročilo, pa tudi vsa dopolnila, vodijo eh, k eh, tej Lizbonski pogodbi in način, eh, kako se ureja ta pravica, pravica do splava v zvezi z enaintrideset predlogom spremembe v prvem delu sem se strinjala oziroma sem ga podprla to bi se moralo nanašati zlasti na tista področja ki so področja nezmožnosti vesela sem ko vidim da je parlament pod prvi moj amandma dvainštirideset to se nanaša na eh, tiste države članice eh, ki in ko pride do vprašanja institucionalizacije. Potem so še mnoga druga vprašanja, ki se nanašajo bolj na področje subsidijarnosti in eh, Evropska unija ne bo sprejemala zakonodaje v zvezi s plavom, tega tudi ne dela, eh, nezmožnosti oziroma ta predlog spremembe, ki se nanaša nezmožnosti, pa je pomemben za tiste od nas, eh, ki nimajo glasu in ki se jih ne posluša. Uh, poročilo catania je bilo pozitivno je poročilo, ki se ukvarja s številnimi razsežnostmi človekovih pravic. Strinjam se s prejšnjimi eh, govorniki in eh, želim eh, se ne strinjati s tem poročilom zlasti v tistih eh, predlogih sprememb, ki eh, niso eh, bila eh, sprejeta in ki bi eh, te nepravilnosti popravila oziroma odpravila. E, tu je naprimer tisto, e, kar se nanaša na e, spolne pravice in pa tudi pravico do splava. In v Evropski uniji naj se na to ne bi sklicevali in tudi tega ne bi, naj ne bi usiljevali državam članicam. Podpiram koncept človeškega življenja. Govornik je bil prekinjen strinjam se s tem kar je gospod pirk povedal tega ne bi ponavljal gospod katanja pravzaprav se ne ukvarja s pravo temo namreč to poročilo pravzaprav se sploh tukaj ne bi smelo znajti in potrebno bi bilo preveriti, ali poročilo pravzaprav pokriva eh, področje eh, naziva eh, oziroma naslovo tega poročila, kajti na noben način tu ni povezave med vsebino in naslovom tega poročila. Glede odstavka 49. Sem glasoval proti proti poročilu v celoti in sicer zaradi razlogov, ki sem jih poprej obrazložil. Hvala lepa. Hvala, gospod Dilen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Redko sem glasoval s, eh, eh, s, eh, tako prepričan kot danes. In, kajti če bi to bilo sprejeto, bi imeli pravzaprav diktaturo političnih prepričanj ali pa eh, rasizem oziroma situacijo, ko bo rasizem zamenjal svobodo izražanja in pravzaprav prepovedal vse, kar se nanaša na priseljevanje, eh, bodi si zakonito ali nezakonito priseljevanje in odprli bi vrata še bolj na stežaj. In eh, vse to je v spredju eh, naše pozornosti in lahko bi se zgodilo, da bi bili eh, storilci oziroma zločinci tisti, ki jim bomo priznavali pravice. In tu ni nobenih besed, naprimer, o dožnosti o priseljevancev, nasprotno, samo mi, evropejci, smo tisti, na katere se kaže s prstom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 glede tega poročila prvo, ne morem sprejeti, eh, da je na Evropske uniji, da dodeljuje pravice ali ne in eh, kajti Evropska unija je počela ravno obratno, prav tako tudi glede temeljnih pravic gre za tipičen politični dokument, eh, ki pa se ga potem tudi, povezuje tudi z pogodbo in mislim, da takemu eh, členu ni mesto eh, v takem dokumentu in eh, zavračam tudi absolutistični pristop do temeljnih pravic in potem priznavanje istospolno usmerjenih ljudi, vendar to spet ni na Evropski uniji, da, v tem, da, v tem, da to določa, temveč posamezne države. In glasoval sem proti temu poročilu. Hvala, gospod predsedujoči gospod predsedujoči izkušnje iz preteklih eh, dob kažejo da pravzaprav pravice na papirju eh, ne morejo ničesar zajamčiti in eh, vs, eh, to se eh, tudi razlikuje, naprimer, če pogledamo posamezne ustave v Nemčiji ali pa ZDA, naprimer. Torej, papirnate pravice so pravzaprav brez vsake vrednosti, če ni ustreznih parlamentarnih jamstev oziroma določb. določb. Gre za krizo demokratične legitimnosti in potrebno bi bi eh, bili diti veren oziroma eh, služiti eh, svojim državljanom. Grazie, Mrs. Gospa Tomaševska. Prevod... Gospod predsedujoči, otrok ima pravico do ljubezni obeh staršev. E, tudi če je e, zakon razpadel, imajo otroci pravico do e, stikov z obema staršema. Če sta starša različnih narodnosti, ima otrok pravico govoriti v obeh jezikih. Jugendamt pa dela proti pravicam otrok iz mešnih zakonov in e, sprejema odločitve, ki delujejo proti tistim staršem, ki niso nemškega državljanstva in zato sem podprla tudi amandma uh, eh, 24. Zaradi zavrnitve tega amandmaja sem glasovala proti poročilu, uh, kajti poleg uh, omenjenega je tukaj tudi problem, da to poročilo govori proti pravici do življenja, s tem, ko odpira pravico do splava. Hvala lepa, gospod. Button. Button. Hvala lepa. Britanska stranka da neodvisnost je proti vsakršnim kršitom človekovih pravic v kakršnih koli oblikah, kjerkoli v svetu. V Britanci imamo eh, prav dobre človekove pravice, uživamo kvalitetno zaščito človekovih pravic, po naši zakonodaji ne potrebujemo Evropske unije in zato mislim, da Evropska unija ne more biti primeren eh, varuh človekovih pravic kogarkoli. Prav tako naj povem, da je družinsko pravo v, prisot, v pristojnosti držav članic in ne v pristojnosti EU. Vprašanje, ali naj se koristniki drog soočajo z kazenskim pregonom, je vprašanje, ki je v rokah držav članic in Evropska unija ne mora tukaj skušati nadomeščati pravosodnega sistema držav članic in zato smo tudi mi v naši skupini glasovali proti. Hvala lepa, gospod uh, Heaton Harris gospod. Predsedujoči, prvič sem bil deležen aplauza, zato bi se da rekar zdaj usedel. No, govoril sem s številnimi prostovoljnimi združenji in eh, drugimi akterji v mojem volilnem okrožju in na ta način sem pridobil veliko znanja. Prav tako redno skušam razumeti mnenja drugih poslancev iz drugih držav in drugih skupin, da bi razumel tudi probleme in izkušnje drugih. In popolnoma se strinjam z tem, kar je sta dejala gospod eh, Herman in gospod Kelhen, eh, eh, ampak tukaj bi rad predvsem naslovil gospoda Alistaira in podobne, ki ni sicer iz moje politične stranke, ampak je zelo pragmatičen član tega političnega zbora in pogosto je zelo modr in vsekakor se z njim lahko tudi strinjava v tem, da se ne strinjava. Pri takšnih poročilih se seveda lahko lotimo posameznih podrobnosti, e, težko pa je reči, ali glasujemo za ali proti na enem e, samem vprašanju in zato sem se sam odločil, da se bom vzdržal glasovanja. Hvala lepa, gospa Gal. Hvala. To poročilo o temeljnih pravicah v Evropski uniji je zelo kompleksno poročilo ki predstavlja nek prelom, tu mislim na pravice otrok in temeljne pravice na socialnem področju. Pravice manjšin in zaščita letih kot tema je treba oceniti zelo pozitivno. Omenja se tudi načela samo uprave in uporabe jezika. To se mi zdi dobro, zato sem glasovala za in zato je tudi mađarska delegacija v naši politični skupini glasovala za to poročilo kljub dejstvu, da številnih odstavkov pa ne podpiramo. Kar ne moremo sprejeti je naprimer to, da naj bi se nekaj urajalo na ravni EU, čeprav ne soditja. Še zadnje tri obrazložitve glasov.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 diskriminacija manjšin in uh, sam sodim k takšni tudi kot verski človek. In uh, s pripravljenostjo do kompromisa sem glasoval o poročilu gospoda Katanja, kar se tiče socialnih pravic. Mislim, da smo tukaj dosegli velike napredke in uh, Želel bi se zahvaliti tudi za to, da je bilo pogla vključeno poglavje o manjšinah. Mislim, da je to začetek za to, da se pravni sistem za zaščito manjšin končno uveljavi. To, kar je rekla gospa Gal, se strinjam s tem. Potrebujemo kompromis. Pa čeprav se nismo strinjali z vsemi točkami, naprimer v zvezi z homoseksualnostjo, eutanazijo in tako naprej. In zato ne morem sprejeti, da verski vodje tukaj doživijo neko določeno preprečevanje, predvsem v točkah homoseksualnosti. Tudi 54. odstavek je bil že omenjen, tukaj gre za tradicionalne manjšine, ki pa niso bile vključene, predvsem kar se tiče avtonomnosti in to pogrešam. Hvala gospod andrejas paldies prezident kungs galīgajā balsojumā es balso gospod predsedujoči glasoval sem proti temu poročilu vendar pa so tu tudi nekateri vidiki ki jih želim podpreti glasoval sem proti ker eh, to poročilo meša tradicionalne manjšine in gospodarske priseljence, tiste, ki so prišli v eh, našo državo med okupacijo v drugi svetovni vojni. In, eh, eh v eh, času okupacije eh, je sedaj le še 50 eh, odstotkov Latvicev, ki jih tam najdete, medtem ko so Latvice v velikih mestih, vključno z Rigo v manjšini. Gospod Montalto. Hvala, predsedujoči. Glasoval sem v zvezi z osnovnimi razmerami na tem področju eh, eh, temeljnih pravic. Eh, vendar smo se eh, morali tudi vzdržati, eh, čeprav naprimer poročilo govori, da to vključuje tudi druga vprašanja, kot je splav, naprimer, kar pa nikoli, česar nikoli ni bilo v tem poročilu. In morali smo glasovati proti temu delu poročila. So potem še tudi drugi deli in sicer kot naprimer pravica do dostopnosti dostojanstva ob koncu eh, življenja eh, in morali smo se vzdržati tudi eh, ob koncu tega glasovanja. Hvala, da ste mi dali sedaj priložnost za obrazložitev. Sedaj pa pojasnila v zvezi s poročilom Kapato. Gospoda Mičela smo že slišali, gospa Rojtova ima besedo. Děkuji, pane předsedo, nepodpařila jsem tento... Hvala, gospod predsedujoči, tega populističnega besedila nisem podprla. Kot prvo so bili dobri za stavki za politično transparentnost, prvotno je to bilo, ampak potem so izginili in tako neumnost, kot je objava delovnih dokumentov, ki si jih med seboj izmenjajo poslanci, tega ne moremo dobriti ali dokumentov, ki prihajajo iz lobijo ali kaj takega. Saj ne gre za tajne dokumente, ampak tudi v nacionalnih parlamentih, v civiliziranih demokracijah se kaj takega ne objavlja. Hvala lepa. Bene. Last. Dobro. Sedaj pa še za konec gospod Kambal hvala gospod predsedujoči za vaše prijazne besede in eh, spominjal se jih bom. ko govorimo o transparentnosti in dostopu do eh, dokumentov evropske unije o tem se lahko vsi v parlamentu strinjamo kajti konec koncev smo tu samo zato ker smo bili izvoljeni s strani davkoplačevalcev eh, in Uh, Eh, vendar pa eh, si bodimo posem na jasnem glede tega. Ko govorimo o transparentnosti eh, dokumentov, potem si moramo zagotoviti, da imajo dokoplačevalci resnično dostop do tistih dokumentov, do katerih potrebujejo imeti dostop. In eh, naprimer šefi, eh, šef države, demokratično izvoljene države, eh, to je bila Češka republika, pa je, kolikor vem, prišlo do žaljivih besed ki so se nanašale na predsednika eh, te države. In zato moramo biti povsem transparentni in spoštovati tiste, ki eh, imajo drugačno mišljenje od tistih, ki sedijo v tem parlamentu. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, s tem smo pri kraju spojasnili spojasnili o glasovanju in tudi pri kraju tega zasedanja zbrali se bomo spet ob treh in razpravljali o razmerah na eh, Bližnem vzhodu in v Gazi.